prosil bi, da potem, ko preberem vaše ime, ustanete, spoštovani novi kolegi, kajti želimo vas pozdraviti med nami. Torej, spoštovani novi poslanci, nove poslanke Evropskega parlamentu, prosim, če lahko ustanete, da vas lahko pozdravimo. Iz Bolgarije Svetoslav Hristov Malinov, iz Španije Vicente Miguel Garces Ramon. Prav tako iz Španije Dolores García Hierro Caraballo, Eva Ortiz Vilela, Salvador Sedo in Alabart. Štirje torej novi poslanci iz Španije, iz Francije, dva nova poslanca, Yves Coche in Jean Roata. Iz Italije, Gino Trematerra. Iz Latvije, Karlis Šadurskis, z Malte Joseph Kušieri, z Avstrije Ewald Stadler in Josef Weidenholzer. Z Polske Arkadijoš Tomaš Bratkovski, z Slovenije Zofija Mazaj Kukovič iz Švedske, Amelija Andersdotter in Jens Nilsson. Iz Združnega kraljestva Anthea McIntyre. Najlepša hvala, spoštovane kolegice in kolegi. Dobrodošli v Evropskem parlamentu, dobrodošli pri našem težkem delu. spoštovane kolegice in kolegi. Naslednje obvestilo. Strani sveta sem vodil zahtevo na podlagi člena 142 o nujnem postopku glede soglasja k izjavi o dodelitvi ribolovnih